Eh, na tem, da usiljuje eh, neke podnebne eh, klauzule našim podjetjem, medtem ko se Kitajska dela čisto neumno glede tega. Najlepša hvala, gospa Stasec, sedaj pa še drugi govorniki. Najprej gospa Hanslik.